Nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Treba je sprejeti še zapisnik včerajšnje seje zapisnik včerajšnje seje uh, in pa vsi razpoložljivi dokumenti so sedaj na razpolago. Ima kdo kakšen ugovor? Ne. Torej, zapisnik je sprejet. Vi ste navedeni v angliščini, tam.